gospa predsednica bomo začeli najprej potem vam bom dala pa besedo torej začenjamo z zasedanjem torej imam eno sporočilo torej eh,